Herzlichen Dank. Najlepša hvala, kolega. Hvala, da ste me tako prijazno pozdravili. Danes zjutraj sem bil v Den Haagu, kjer smo se pogovarjali eh, o stališču ELS glede vprašanja o beguncih. To je bilo eh, zelo posebno srečanje. Včeraj so namreč razpravljali tudi o parlamentarnem nadzoru za zunanje politike. In takrat eh, niso dovolili, da bi poslanec Evropskega parlamenta spregovoril. Mislim, da moramo biti eh, precej zaskrbljeni nad takšnimi dogajanji. O tem bi se bilo dobro pogovoriti. Na našoj medparlamentarni konferenci bi lahko to veliko bolje storili, kot pa tukaj. Je pa res, da je to povezano z našimi notranjimi pravili o delovanju. No, sedaj pa kar začnimo z glasovanjem. Glasovali bomo o vstavitvi skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav. No, tema je zelo ustrezna. Želi poročevalec tukaj še kaj dodati? Gospod Radoš? Ne, potem pa lahko kar začnemo z glasovanjem. Tukaj imamo eh, predloge spremem 2, 3, 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 60 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 61 za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 62. Tukaj ne moremo glasovati eh, skupaj, ampak očitno lahko glasovali bomo skupaj o vseh predlogih spremembe gospoda Schaffhauserja. Se strinjate s tem? kdo je za to, da glasujemo vse predloge sprememb gospoda Schaffhauserja. Torej, kdo je za predloge sprememb gospoda Schaffhauserja, kdo je proti vzdržani. Brez eh, vzdržanih to je zavrnjeno. Tako nadaljujemo z predlogom spremembe 63 za proti. To pa je na tesno, bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Triindvajset za, trideset proti, zavrnjeno. Petinšestdeset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti. Bomo spet elektronsko preverili. Avšibulski šosen. Glasovanje je zaključeno. 24 za, 29 proti, zavrnjeno. 69 kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. 70 za, proti, vzdržanje sprejeto. 73 za, proti, vzdržani sprejeti, zavrnjeno. 74 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 75 za, proti, vzdržani sprejeto. 77 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 83. To bo verjetno enaka večina kot prej. Prav preverjamo z elektronskim glasovanjem 82. Šlozen. Zaključeno. 23 za, 33 proti, zavrnjeno. 83 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Petinosemdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šestinosemdeset, eh, oziroma oseminosemdeset za, proti, vzdržani. Vzdržani zavrnjeno. Štiriintrideset za proti vzdržani sprejeto. Šestintrideset za proti vzdržani sprejeto. Osemintrideset za proti vzdržani sprejeto. Enainštirideset za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, 43 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa tukaj Castaldo, Hačiorgiju, Valero, brez predloga Šahauserja tukaj. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 10 je tukaj nerelevanten. Nadaljujemo z 14. Kdo je za? Proti, vzdržajanje zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržajanje zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržajanje zavrnjeno. 18 za, proti, vzdržajanje zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 e, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, 23 bomo elektronsko preverili, torej glasujemo o 23. Absolutno slišal sem. Glasovanje je zaključeno, 22 za, 35 proti, zavrnjeno. Nadaljujemo, 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti, vzdržani, preverjamo. 26 za, 32 proti, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, preverimo. Glasujemo o 26. Glasovanje je zaključeno, 31 za, 27 proti, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Demesmaker za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Tako. Potem pa še skupno končno glasovanje. Glasovanje se začenja. Stegi padu. Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je zaključeno. Poročilo je sprejeto z 30 glasovi za, 11 proti, 18 državnimi. Ja, ja. Čestitam poročevalcu oziroma gospe poročevalki. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjim glasovanjem in sicer poročilo Norike Nikolaj. Ima kdo, uh, bi poročeval kar rada, kaj to dala tukaj? Ne. Imamo le eno glasovanje oziroma dve. Kdo je za uh, predloga spremembe 1 in 2? Proti? Zdržani zavrnjeno. Glasujemo elektronsko končno glasovanje. Enainpetdeset za, pet proti, dva vzdržana, poročilo je sprejeto. Tako nadaljujemo za točko petnajst. Bruce Strokes. Uh, nam bo tako kot v preteklih letih poročal o določenih raziskavah raziskovalnega centra Pew Research Center, katerega direktor je. Najlepša hvala, da si z nami, Bruce. Lahko se nam pridružiš tukaj za omizjem. How long are you in town?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 ni bil tam moj success. Okay. Najlepša hvala vsem skupaj za to čast, da lahko z vami delim nekaj eh, najnovejših javnih raziskav glede tega, kako se. Evropa umešča v svet. Zahvaljujem se predsedujočemu, ki je moj stari prijatelj in eh, zelo cenim njegov interes, eh, ki ga kaže za našo delo v zadnjih letih. Raziskava je usporedna raziskavi, ki jo vsaka štiri leta opravljamo v Ameriki. Namreč američane vprašamo, kakšen se jim zdi njihov položaj v svetu. Prav zato smo enako vprašali tudi evropejce, na tak način pa lahko potem primerjamo, pristop evropejcev z pristopi drugih ljudi po svetu. Kasneje letos bomo objavili tudi študijo o tem, kakšen je položaj indicev, kitajcev in japoncev v svetu. Delo in raziskavo je opravil Pew Research Center. Mi smo, imamo sedež v Washingtonu in opravljamo družbene raziskave. lahko bi vam rekel, da smo mi ugotovili, kaj je ena plus ena, ampak ne, da to skupaj se sešteto predstavlja tri. Kakorkoli že, vi morate razumeti, kakšen je vpliv podatkov, ki jih mi dajemo na voljo. Eden izmed namenov eh, te raziskave je, da bi ugotovili, kako se ljudje poskuš, počutijo izolirane v Evropi, koliko je protekcionizma koliko je želje po dvostranskih, večstranskih dogovorih in tako naprej. Veliko krat slišimo, da so uh, v Ameriki uh, protekcionisti, da so izolirani, da imajo zaščitniške ukrepe in tako naprej. Lahko vam rečem, da smo mednarodno usmerjeni, da si želimo večstranskih dogovorov in tako naprej. Ampak vedno je dobro, preveriti, kaj točno je mnenje javnosti v nekem trenutku. Na tem zaslonu vidite, da smo ljudi vprašali, ali naj se ta država ukvarja za svojimi lastnimi težavami in naj druge države rešijo svoje težave ali pa naj pomagamo drugim državam pri reševanju njihovih problemov. In tukaj vidite rezultate. Kot veste, ni enotnega evropskega mnenja o teh vprašanjih. Ne, obstajajo velika razhajanja med posameznimi evropskimi državami. Zanimivo, da je povprečna vrednost tukaj 65 odstotkov. In kaj to pomeni? To pomeni, da ljudje nasplošno mislijo, da se naj vsak pač ukvarja s svojimi lastnimi težavami. V ZDA je poprečna vrednost tukaj 57 odstotkov. Torej, kar se tiče tega izolacionizma oziroma tega pristopa, da moramo najprej poskrbeti za lastne zadeve. Tukaj smo evropejci in američani relativno usklajeni. Mislim, da imamo zelo podoben pogled na to vprašanje. Res pa je, da se je v zadnjih letih v Ameriki ta odstotek povišal, v Evropi pa se ni spremenil. Naše informacije iz Evrope segajo v leto 2010, se pravi, da smo začeli zbirati podatke šele odkar se je začela evrokriza in eh, res je, da so takrat ljudje bolj usmerjeni v lastne težave. Lahko vprašate, zakaj smo raziskali samo deset držav in po pravici vam povem, da smo imeli samo toliko finančnih sredstev. Te države predstavljajo 80 odstotkov prebivalstva, 82 odstotkov gospodarstva in tako naprej. Prav zato mislim, da je to dokaj reprezentativno glede tega, kako razmišlja Evropa. Tako, na tej prosojnici smo državljane vprašali, koliko si ljudje želijo večstranskih eh, odnosov. Vprašali smo jih, ali naj država sledi lastnim nacionalnih interesom, ne glede na to, kaj naši zavezniki pravijo, ali pa državljani mislijo, da moramo upoštevati interese naših zaveznikov pri zunanjih eh, politikah. Kot vidite, Grki pravijo, da jim je čisto vseeno, kaj pravijo zavezniki. Po drugi strani pa Nemci pravijo, da je res potrebno upoštevati eh, interese zaveznikov, ko pripravljamo zunanjo politiko. V ZDA 51 odstotkov ljudi tukaj razmišlja enostransko, manjša količina pa torej razmišlja o potrebah drugih zaveznikov. Torej, odstotek je še vedno zelo podoben, tako evropejci kot tudi eh, američani smo trenutno bolj opredeljeni na lastne interese pri zunani politiki. Potem pa smo želeli slišati, kakšna menijo, da bo vloga njihove države čez deset let. Ali se jim zdi, da je njihova vloga danes bolj pomembna, kot je bila pred desetimi leti, ali je več ali manj enako pomembna. Grki so precej eh, depresivni, nimajo pozitivnega pogleda na vlogo njihove države v svetu. Kar 65 odstotkov meni, da ima njihova država manj pomembno vlogo na svetu. Po drugi strani pa 62 odstotkov Nemcev misli, da je njihova vloga v svetu pomembnejša. 46 odstotkov američanov misli, da ima ZDA sedaj nižjo vlogo v svetu, kot so jo imele pred desetimi leti. Prav zaradi tega je tako pomembno razumeti eh, slogan Donalda Trumpa, ki pravi, da je potrebno Ameriko spet narediti veliko. Torej, zelo veliko ljudi verjame, da Amerika sedaj ni več tako pomembna, kot je bila pred desetimi leti. Na, na naslednjem zaslonu vidite nekakšno nasprotje in o tem bi bilo dobro razmisliti. Namreč ljudi smo vprašali, kakšna je vloga njihove države. Torej, to smo vprašali prej. In ljudje uh, mislijo, da je Evropska unija pomembnejša, kot je bila v preteklosti. Potem pa smo jih vprašali, ali bi morala Evropska unija prevzeti pomembnejšo vlogo v svetovnih zadevah v prihodnosti? Ljudje večinoma pravijo da. Nasprotujoče pa je to, da ljudje ne razmišljajo v prid Evropske unije, kritizirajo različne zadeve glede tega, kako se EU eh, ukvarja z, eh, kako obravnava begunce, Rusijo in tako naprej. Ampak očitno obstaja nekakšna ideologija, ljudje idealizirajo vlogo Evropske unije, verjamejo v njeno prihodnost in tako naprej. Ljudi pa v vsej Evropi smo vprašali, naj nam dajo nekaj eh, opisov Evropske unije. Rekli so, da, je, da posega v njihove pravice, jih omejuje, ampak vseeno zagotavlja mir in blaginjo. Kaj to torej pomeni? Da še vedno obstaja neko upanje v prihodnost Evropske unije Ni jim sicer všeč, kaj trenutno Evropska unija počne in do tega so kritični, ampak vseeno verjamejo v to večjo idejo Evropske unije. Izziv pa je, kako sedaj uresničiti to. Res pa je, da ljudje še niso obupali nad Evropsko unijo in to je dobra novica. Vedno pri čezatlantskih odnosih eh, zastavimo tudi to vprašanje. Pogosto slišimo, da so. Evropejci odprti, američani pa precej zaprti do sveta. Evropejce smo vprašali, ali je dobro za našo državo, da smo del eh, globalnega gospodarstva. In tukaj je 65 odstotkov reklo da, večinoma na nizozemskem, švedskem, nemčiji in tako naprej. Samo 44 odstotkov američanov pa pravijo, da je dobro, da se Amerika udeležuje v globalno ekonomijo. Ta stereotip je torej eh, resničen, vsaj kar se tiče javnega mnenja. Pri teh raziskavah o Evropi razmišljamo tudi, ali obstajajo kakšne regionalne razlike. Na naslednjem zaslonu torej vidite, kakšne so eh, razlike v javnem mnenju Francije in Nemčije. Že več let razlagam isto zadevo in upal sem, da se bo to spremenilo, ampak ne to je vedno isto in eh, vedno opažamo enake stvari. Namreč Nemci in Francozi imajo pač čisto drugačen pogled na svet. Včasih se mislim, da bomo videli tudi velike razlike med severom in jugom. Ampak, naprimer, Španci so zelo podobni mnenju nizozemcev, švedov in nemcev, vse, kar se tiče javnega mnenja, veliko bolj so podobni tem severnim državam kot pa Italijanom, naprimer. To se mi zdi zelo zanimivo. Na to prosonico bomo preskočili, saj sem o tem že govoril, torej kako se to eh, primerja z Ameriko, ampak potem smo torej prešli na novo temo. Vprašali smo ljudi, kaj je največja grožnja za vašo državo, katere so največje mednarodne grožnje. terorizem povezan z ISIS-om je največja grožnja v skoraj vseh državah, oziroma tako jo vsaj dojemajo. Tudi 80 odstotkov američanov pravi, da je ISIS največja grožnja. Potem imamo podnebne spremembe, te so tudi velik problem za večino evropejcev. Samo 53 odstotkov američanov je pripričanih, da so podnebne spremembe grožnja. No, potem pa so tudi nekatera vprašanja, ki ljudi ne skrbijo kaj dosti. Ljudi smo vprašali o eh, napetostih z Rusijo. Samo Poljaki so zelo, zelo zaskrbljeni nad težavami z Rusijo, druge države pa niso kaj preveč zaskrbljene. Kitajska, ki postane, postaja pomembna na uh, svetovnem odru, uh, 50 odstotkov američanov meni, da je to velika grožnja, v Evropi pa so te številke nižje. 42 odstotkov špancev in grkov pa meni, da so ZDA velika grožnja za Evropo, naprimer. To lahko pojasnite sami, jaz sam tega ne znam upravičiti. Euroskepticizem je pomembno vprašanje, ki že več let povzroča težave v Evropi predvsem odkar se je začela kriza. Že približno deset let opravljamo raziskave v Evropi o tem vprašanju. Sprašujemo jih o tem, kakšno je njihovo mnenje glede Evropske unije. In kot vidite, takoj, ko se je začela kriza, so se mnenja začela nižati, slabšati. Nekje leta 2013 so bila na dnu, potem 2014-2015 pa so začela se spet izboljševati. Letos smo videli še eno znižanje pozitivnih mnen do Evropske unije. Ne vemo točno zakaj, ampak eh, resnično je to opazno znižanje v določenih državah. Naprimer 17 odstotkno v Franciji, 16 odstotkov v Španiji v enem letu. To je zelo, zelo eh, strm padec za tako kratek čas. Tukaj vidite, koliko so določene države naklonjene Evropski uniji. Kot vidite, je to zelo eh, zanimivo porazdeljeno. 71 odstotkov Grkov nima dobrega mnenja o Evropski uniji, kar verjetno nikogar ne preseneča. Kljub temu, da je polska vlada in pa naprimer mačarska vlada, eh, da, da imata nekaj težav z eh, Brusljem, uh, pa so njihovi državljani vseeno naklonjeni Evropski uniji. Pa še nekaj zanimivega. Predvsem mladi so naklonjeni Evropski uniji, veliko bolj kot pa starejši in to vidimo povsod. To je statistično pomembno prav v vseh državah. Generacijske razlike so ogromne. To ponovno kaže na dejstvo, da mladi niso obupali nad Evropo, kljub temu, da je brezposobnost v določenih državah zelo visoka starejši pa so eh, nekako izgubili zaupanje v evropski projekt. Ljudje smo vprašali, kako se, eh, kako Evropska unija dobro obravnava določene vprašanja in kot vidite, obstaja veliko kritik glede eh, krize z begunci, predvsem v državah, kot so Grčija, Italija, Španija, ki so dobile največ beguncev. Švedska sicer ni na meji, ampak vseeno je vzela v svojo državo veliko beguncev in zaradi tega imajo tako negativno mnenje. Vprašali smo jih, kako se jim zdi, da Evropska unija obravnava gospodarske zadeve tukaj. Tudi veliko kritik, ki se še nadaljuje. Grki so najbolj kritični, to nikogar ne preseneča, Nemci pa en izmed najmanj kritičnih. Potem pa smo jih vprašali še, eh, kaj menijo o evropskih odnosih z Rusijo in to je zelo zanimivo vprašanje. Namreč eh, anketiranci lahko različno odgovarjajo iz zelo, zelo različnih razlogov. 69 odstotkov Grkov kritizira eh, evropski način postopanja v zvezi z Rusijo ali menijo, da je bila Evropa preveč popustljiva ali preveč stroga do Rusije. Tudi 55 odstotkov to, eh, švedov to pravi. No, na naslednjem zaslonu vidite, kakšne so tukaj razlike. Evropejce smo vprašali, ali želite bolj stroge sankcije za Ruš Rusijo ali pa boljše gospodarske odnose z Rusijo. Švedi so rekli, da si želijo bolj ostrih in bolj strogih sankcij. Zato so nezadovoljni. Grki pa obratno želijo bolj močne gospodarske odnose z Rusijo. Torej, njihova kritika do Evropske unije je, da je bila Evropska unija prestroga. Torej, na tak način lahko razumete, zakaj javnost včasih daje mešana sporočila. Vi pa morate potem ugotoviti, kaj so oni s tem mislili. To je največji izziv, verjetno. To je zelo zanimivo vprašanje, ki smo ga vprašali v državah. Namreč zanimalo nas je tudi, eh, kako je to povezano z referendumom o Brexitu. Nismo vprašali v Združenem kraljestvu, kako bodo glasovali. Ne, to bi bilo nesmiselno. Ampak zdi se mi, da je tukaj eh, vprašanje, ki je dejansko relevantno, ali želite bolj tesno Evropsko unijo ali pa bolj necentralizirano Evropsko unijo. Želite več pristojnosti za nacionalne vlade. Torej, to smo vprašali po vsej Evropi in kot vidite, 65 odstotkov Britancev želi več pristojnosti v Londonu. Zato pa so organizirali referendum. Zelo zanimivo pa se mi je zdelo, kako malo ljudi v določenih državah pravi, da si želijo več pristojnosti v nacionalnih parlamentih. Torej, ne glede na to, kako se bo izšel eh, referendum 23. junija, te razprave še ni konec. To bo pomembna tema o tem, ali si ljudje želijo več ali manj Evrope in to se bo še nadaljevalo. zunanja politika, kakšno je mnenje eh, državljanov o naslednjih zadevah. Vprašali smo jih, ali je pomemben cilj evropske zunanje politike to, da prisilimo države, da spoštujejo človekove pravice. Naj bilo to pomembno, srednje pomembno ali ne pomembno. Kot vidite, se evropejci glede tega ne strinjajo. Nemci Španci, Švedi mislijo, da so človekove pravice ključna tema pri naši zunanji politiki, Mačari in Poljaki pa se s tem sploh ne strinjajo. 42 odstotkov je eh, srednja vrednost, toliko ljudi misli, da bi moral biti to naš najpomembnejši cilj. Tudi odstotek v Ameriki je zelo, zelo podoben. Ljudje smo vprašali tudi tri vprašanja glede eh, naložb v državah v razvoju, o tem, ali moramo več uvoziti, uvoziti iz držav v razvoju in pa ali moramo tem državam nameniti več eh, pomoči, 53 odstotkov ljudi meni, da bi morali nameniti več dodatne pomoči, ampak tukaj se številke zelo razlikujejo. 83 odstotkov v Španiji, pa samo 30 na Mačarskem, naprimer. Torej, razhajanja so velika. V Evropi pa je vseeno malce več naklonjenosti temu, kot pa v ZDA, kar se tiče tuje pomoči tem državam. Seveda, evropejci bolje izpolnjujejo cilje OECD-a kot Amerika in potem lahko uh, sami potegnete tukaj zaključke. Ljudi smo vprašali tudi o njihovih pogledih na NATO in ali NATO podpirate. To se ne spreminja kaj dosti. Srednja vrednost je uh, višja v Evropi kot v ZDA, v Evropi je 59 odstotkov, v ZDA pa 53. Ampak kot vidite, so odzivi zelo raznoliki. 21 odstotkov javnosti pravi, da nima mnenja o tem. Ko sem na našem ministrstvu za zunanje zadeve to um, predstavil, so mi rekli, da morajo narediti več obveščevalnih ukrepov in kampanj o NATO. Namreč eh, javnost pač ne ve več, kaj to je NATO. Res je, generacije se spreminjajo. Jaz sem odraščal med eh, hladno vojno, ko je bil NATO izjemno pomemben ampak eh, mladi, ki so odraščali po padcu berlinskega zidu, ne vedo več, kako pomemben je NATO. Pa še nekaj, kar je pomembna tema v Evropi in v ZDA, namreč izdatki za obrambo. Seveda imamo drugačne eh, podlago, tukaj namreč mi porabimo večji delež BDP-ja za obrambo ko nekdo želi torej povečati izdatke, moramo razumeti, da je že izhodiščna vrednost drugačna. Poljaki in nizozemci želijo povečati, italijanci, španci in grki pa definitivno ne želijo povečati izdatkov na področju obrambe. V ZDA samo 35 odstotkov meni, da bi morali povečati izdatke za obrambo. Po eni strani to ni visoka številka, po drugi strani pa to vprašanje sprašujemo že veliko let in eh, to je najvišji odstotek od 11. septembra. Torej, ko ste slišali republikance, ki si želijo povišati izdatke za obrambo, si lahko predstavljate, da to predstavlja 35 odstotkov voljivcev. Državljani so povedali, da je največja grožja termo, terorizem. Vprašali smo jih, ali je dobra ideja, da, teror, da se bojujemo proti terorizmu, ali pa menite, da z vojaškimi silami ustvarjamo več teroristov. Nizozemci, Nemci resnično verjamejo, da bi lahko prekomerna uporaba sile vodila v to, da se terorizem še poveča. Poljaki, italijani in mačari pa pravijo ne, uporabiti moramo vojaško silo za to, da obravnavamo in eh, umirimo te teroriste. Kljub temu, da, smo, da imamo eh, v Ameriki nekakšen stereotip kavbojcev, smo zelo razdeljeni. Namreč 47 eh, odstotkov meni, da bomo za uporabo sile ustvarili še več teroristov, 35 pa, da bomo na tak način dosegli nekaj. Ampak to je tudi razdeljeno po strankah. Republikanci želijo več sile, demokrati pa mislijo, da bomo na tak način ustvarjali dodatne teroriste. Tukaj je še več eh, številk. Naprimer, kar se tiče vprašanja o domestičnih, eh, nacionalnih vprašanjih. Tukaj vidimo, da je velika razlika med levo usmerjenimi strankami in desno usmerjenimi. Tiste osebe, ki se opredeljujejo kot bolj na eh, levi strani političnega, stran, političnega spektra, so bolj eh, odprti za pomoč drugim, drugim državam, drugi pa so bolj osredotočeni na lastne težave. Podobno tudi, kar se tiče več Evrope oziroma manj Evrope. ljudje na desni mislijo, da morajo njihovi lastni parlamenti dobiti več moči, ampak po drugi strani je v Grčiji, na primer, čisto drugače. To je zanimivo. Isto vprašanje, če si ogledamo razdelitev po strankah. Torej, najprej smo osebe vprašali, s katero stranko se najbolj identificirajo jaz kot neevropejec sem tukaj našel nekaj zelo zanimivih podatkov. Naprimer, Front National in uh, Republikanska stranka iz Francije si obe želita, da bi se pristojnosti vrnile v francoski nacionalni parlament. Na polskem, naprimer, 48 ljudi, ki se identificira z stranko eh, za pravo in pravičnost, uh, Torej, ti si želijo, da bi se pristojnosti vrnile v Varšavo, pa samo 19 odstotkov eh, drugih strank. Torej, to so velika nasprotja, ki jih morate vi interpretirati, ampak eh, mi smo jih prikazali. Pa še glede vprašanja o beguncih. Tukaj smo spet vprašali, kakšno pripadnost imajo ljudje in kako se odzivajo na ta na to vprašanje. Ljudje, ki se identificirajo za Front National, so bolj zaskrbljeni glede teh beguncev, kot pa tisti, ki se identificirajo z socialistično stranko. Na koncu vidite tudi, da naprimer Podemos, podporniki Podemosa si želijo eh, več pristojnosti v Madridu kot drugi. Torej, na podlagi teh eh, strankarskih pripadnosti bolje razumemo politiko in vključenost politike v ta vprašanje. To je študija, ki smo jo objavili danes. Naslednji teden pa bomo objavili tudi študijo o pogledih ljudi na muslimane, na jude, na begunce in eh, na vprašanje o tem, kako eh, ocenjujejo lastno identiteto teh podatkov še nismo pregledali in eh, pripravili te študije, ampak kmalo bo študija objavljena. To bomo seveda potem primerjali tudi z rezultati iz ZDA. Najlepša hvala. No, ja, najlepša hvala za to predstavitev. Zelo poučna je bila. Kot ste povedali, so sporočila včasih malce konfuzna. Opazili pa smo tudi določene večje trende in menim, da bi morali naše vodje začeti upoštevati to dejstvo, da je treba izobraziti naše državljane, ne pa jim samo slediti. Če tega ne bomo storili, situacija ne bo več obladljiva vse skupaj pa bo še bolj konfuzno pri to prihodnosti, kot pa je danes. Gospa Gomeš, se prvi želi oglasiti. Well, thank you, Bruce, really. Ja, najlepša hvala, Bruce. Zelo zanimiva predstavitev o zelo, zanim, zelo zanimivi točki našega življenja. Ste to poslali tudi Frau Malkin? To bi morala prebrati. močnejše nemško vodstvo, ki ga čutimo vsi, ni izboljšalo ničesar. Kljub tej percepciji nemške državljane je pa nekaj zelo pomembno in hkrati tudi zelo jasno. Ljudje imajo še vedno pričakovanja od Evropske unije po celi Evropske uniji. Pa tudi zelo zanimivo se mi zdi to, moja država, Portugalska, je verjetno podobna Španiji. Razlika je ta, da smo manj nastrojeni proti američanom in proti NATO. Je pa zanimivo, da imajo španci in nemci najviše stopnje tistih, ki menijo, da bi morala Evropska unija postati neka sila, ki dela v smeri bolj pravičnega, bolj reguliranega sveta. Zato bi morala prav makar to si prebrati, zato ker bi se morali nečesa ne učiti tudi iz svojih napak. Največje napake smo naredili v gospodarstvu, morali pa bi upoštevati tudi želje naših državljanov in ne bi smeli zavreči Evropske unije. Mislim, da ta raziskava kaže, da obstaja ogromno razlogov, zakaj bi morali delati v Evropske uniji, zato da jo okrepimo. Prav tako se mi zelo zanimivo. da države, v katerih se begunska kriza uporablja kot orodje za propagando, da prebivalstvo temu velja, verjame, čeprav begunci ne predstavljajo nekakšne grožne. Primer tega je Poljska. Poljska je z EU zadovoljna zaradi dobrega gospodarstva, skrbi pa jih a, Rusija očitno in kaže, da druge države ne delijo teh strahov. Po drugi strani pa Poljsko skrbi tudi begunska kriza. Jasno pa je, da Poljska da na Polsko ta begunska kriza ni imela nekakršnega vpliva. Po drugi strani pa opažamo, da tiste države, ki so res na prvi bojni liniji v smislu sprejemanja beguncev, da so veliko bolj tolerantne. Veliko bolj razsvetljen pristop uporabljajo, če smem temu tako reči. Najlepša hvala še enkrat, zelo zanimivo je to bilo. Otiga. Gospod Otigr. Thank you, sir, for this extremely interesting presentation. Hvala za to izjemno zanimivo predstavitev. Prijam iz Polske in želim Ani Gomeš povedati sledeče. Po statistikah Eurostata v letu 2014, če se ne motim, je bila Polska uvrščena skupaj z Združenim kraljestvom kot država, ki je absorbirala največ migrantov večinoma iz Ukrajine. Ampak te številke so bile najviše. Še prej pa smo imeli dva. No, to the contrary, but it does. Ne, niso se počutili ogrožene. Ampak sprašvali ste glede strpnosti. Samo vedno sem želela to informacijo posredovati, da smo absorbirali kar nekaj Ukrajincem, pa tudi muzlimanov iz Čečenije. Ne pa nekaj zanimam tudi eh, percepcije o izdatkih za obrambo. Videli smo podatke od države do države in eh, zanimam, kakšni so trendi, se ti izdatki višajo ali ne omenili ste tudi ZDA in pa to, kakšna je bila situacija po 11. septembru, kakšna je pa dinamika teh izdatkov v Evropi. Goes... Ja, nažalost, nimamo podatkov v zvezi s eh, temi zgodovinskimi trendi, ali želite okrepiti izdatke za obrambo. To je samo posnetek trenutnega stanja. Smo pa lani izvedli raziskavo. Uh, upor, vprašali smo jih, ali so pripravljeni aktivirati peti člen NATO, če recimo na Rusija napade eno izmed držav članic. In dvoje se mi je zelo presenetljivo. Prvo kot prvo, nihče ni tega vprašanja postavil prej, kar jasno kaže na to, da je malo poklicno neodgovorno morda, da nihče ni želel z, zastaviti vprašanja, na katerega niso želeli slišati odgovora. Ampak 56 odstotkov Nemcev je reklo, da ne bodo branili zaveznice um, NATO, če jih rampade Rusa, polovica um, francozov, malce več kot polovica um, državljanov Združene kraljestva pa je pripravljena obraniti članico NATO. Torej, v smislu vsi smo dolžni spoštovati pete šine, ampak naša javnost um, ima drugačno percepcijo glede tega. Kaj pa izdatki za obrambo? Glavni razlog za to je, da se ne ve, zakaj točno bi te izdatke uporabili. In to je se zgodilo pravzaprav po tem, ko je Rusija napadla oziroma ko je Rusija postala vojaško upletena v Ukrajini. Uh, <clears throat> pa še nekaj bi želel podati. Več kot 50 odstotkov američanov meni, da je begunska kriza iz Sirije in Iraka velika grožnja za ZDA. Mi smo prejeli samo 3000 beguncev iz te regije v zadnjih nekaj mesecih. Smejen sem, ampak morda bi se morali jokati. Well, this, uh... Ja, najlepša hvala. logično in neizogibno je, da je percepcija grožnje tudi neke vrste katalizator eh, večjih izdatkov za obrambo. To se je zgodilo v centralni Evropi, vedno več je teh izdatkov za obrambo, v zahodni Evropi do tega ne prihaja. Saj nekih daljnih grožen ne ponujejo kot katalizatorje za obrambo to vrstne izdatke. Kolegi, tole teledokumente boste dobili tudi elektronsko, zato ker so raziskavo objavili šele zdaj, tako da boste to dobili in lahko preštudirali. So, zdaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko. gospod Dirk Šubel je vodja predstavništva za vzhodno partnerstvo iz EAS-a, ja, z njimi bomo razpravljali o razmerah v Azerbajdžanu. Je kolega z nami? Yes, ja, hvala. Želite, da se vam pridružim na govorniškem modru? Želite? Da? Ne? Dobro se počutim tudi tu. Dobro, bom kar tu. Lepo pozdravljeni vsi kolegi. Z velikim zadovoljstvom danes eh, tu naslovim to temo, ki ni bila vedno preprosta v zadnjih eh, dveh letih. Gre za odnose EU-Azerbajdžan. zadnji dve leti sta bili zelo težavni v smislu odnosov med Evropsko unijo in Azerbajdžanov, kot verjetno veste. Priče smo bili pravemu pregonu civilne družbe v Azerbajdžanu. Evropska unija je javno kritizirala ta pregon. Azerbajdžan so tudi izločili iz vseh sestankov v formatu za partnerstvo in sodelovanje. Prav tako je bil Azerbejdžan izključen iz eh, določenih panelov za usodno partnerstvo. Kot eh, verjetno veste bolje kot mi, se je Azerbejdžan umaknil iz Euronesta. V tem izjemno težavnem odnosu, bilateralnih odnosov, mi kot EAS in pa Evropska komisija poskušamo Eh, zagotoviti, da odprti ostanejo vsa določeni komunikacijski kanali. Naprimer, lansko leto je posebna, posebni zastopnik Evropske unije za človekove pravice, gospod Bukanides, eh, Azerbajdžan obiskal februarja, obiskal je tudi določene eh, zapornike zaradi človekovih pravic. Komisar Han je šel v Baku aprila, predsednik Evropskega unije. Svet, tam gospod Tusk posejal z Azerbajdžan, podal mesec junija. Na vseh teh obiskih je Evropska unija govorila na najvišji ravni, torej sa predsednikom Alijevom govorila o človekovih pravicah. V zadnjih nekaj mesecih pa so se odnosi med Evropsko unijo in Azerbajdžanom spremenili na bolje. Visoka predstavnica Mogorini je obiskala Baku 29. februarja in 1. marca in to tudi potrdila. Temu je sledilo. Temu je sledila oprostitev in pa dovoljenje za potovanje določenih um, zapornikov. Junus Leila in Arif in pa Intigam Alijo, ki je uh, odvetnik za človekove pravice glede naših bilateralnih odnosov na vrhu vzhodnega partnerstva v Rigi je Azerbejdžan EU predal osnutek sporazuma za strateško partnerstvo. To je osnutek sporazuma za pravno zavezujoč sporazum, s katerim bomo ažurirali trenutni um, sporazum o partnerstvu in eh, sodelovanju. Po raziskovalni misiji v Bakuju, Thomas Meyer Harting, ki je bil tisti, ki je vodil to misijo decembra 2020, 15. Obe strani sta tam opredelili, kakšen je področje uporabe in pa ambicija tega osnutka sporozuma, se zdaj pripravljajo, se zdaj pripravlja nov mandat, ki bo kmalo predstavljen tudi svetu, zato da bi se pogajanja lahko začela. Nov dogovor bo ambiciozen, zelo obsežen zelo močne določbe o demokraciji, človekovih pravicah in civilni družbi bo vključeval. To je bilo vključeno tudi že samo snutek sporazuma, ki ga je Azerbajdžan predlagal Evropski uniji. Prav tako bomo vključili veliko um, področji, kjer je sodelovanje v vzajemnem interesu. Ta nov sporazum je lahko tudi neka vrste test za pregled evropske sosedske politike. Osredotočili se bomo na načelo diferencijacije, določene pristope, ki bodo narejeni po meri podovoljeni, ne da bi ogrozili evropskih uh, temeljnih vrednot, ki bodo vključene v sporozum. Vsa ta sporočila je visoka, visoka predstavnica uh, predala tudi na uh, obisku v Azerbajdžanu, sestala se je s premijem, z zunanim ministrom in s predstavniki civilne družbe. Obisk je bil uspešen, saj smo ponovno uspeli zgraditi nekaj zaupanja. Uh, kar nekaj pozitivnih korakov so v Azerbajdžanu opravili po teh obiskih. Glede bilateralnih eh, stikov, Azerbajdžan je se strinjal s tem, da bodo nadaljevali s vsemi um, s, s, s, s sodelovanjem v sestankih um, formata partnerstva in, za partnerstvo in uh, sodelovanje in uh, septembra oziroma oktobra se bodo ti sestanki nadaljevali v Bakuju. Azerbajdžan je tudi sodeloval oziroma zopet sodeluje v vseh eh, delovnih skupinah vzhodnega partnerstva. Gostili so panel o reformi javne uprave 3. junija ravno kar. To, da bomo podpisali nov pravno zavezujoči um, sporazum z novim, je izjemno ambiciozno. Na ta način bi tudi razširili svoje področje sodelovanja na nova področja, kot so naprimer civil, civilna aviacija, digitalna ekonomija in pa tudi ukrepili bi povezave v smislu transporta. Prav tako želimo meniti pravno sodelovanje z Evropskim parlamenta, un po' dobrim obiskom avtale in gospoda Delica v, v Bakuju meseca marca in pa po odločitvi, da se bodo nadaljevali o, uh, sestanki med različnimi odbori parlamenta, je to zelo dober korak naprej. Azerbajdžan tudi začel izvajati protokol o sodelovanju Azerbajdžana v agencijah Evropske unije, Slišali smo zelo dobro novico in sicer, da se je to danes tudi potrdilo na AFET-u in to je izjemno dobrodošel korak in želim čestitati AFET-u za to. Glede človekovih pravic, še par besed. Predsednik je 17. marca oprestil 148 zapornikov, 14 aktivistov od teh zapornikov je bilo zaprtih zaradi delovanja na področju človekovih vrednic, tako v Jakublu in pa Anar Mamadli. Pogojni izpust Itika Malijeva 28. marca mi um, je pomenil, da je lahko potoval tudi v Strasburg in to je tudi pozitiven korak. Prav tako je Junus dobil dovoljenje, da potuje v tujina, da prejme zdravstveno oskrbo. V parlamentu, v EAS-u in tudi z Evropsko delegacijo na terenu smo trdo delali za to, da smo to dosegli. Zadnji pozitivni element pa je izpust Kadile Izmailove, ki je politična novinarka. To je bil zelo pomemben dosežen. Določenim aktivistom so tudi odprli bančne račune in odpravili prepoved potovanja. Ampak odvedmo niso spustili vseh zapornikov, kar pomeni, da moramo še naprej delati v tej smeri. Zakaj so se odnosi izboljšali, kakšni so razlogi za to, to je povezano tudi z njihovo interno situacijo in za pa njihovo gospodarsko eh, situacijo. Cene nafte so padle, kar je imelo velik učinek na gospodarstvo Azerbajdžana, ki sloni na nafti. Tudi do dveh devalvaciji azerbajdžanske valute prišlo v letu 2015, inflacija se je zvišala, zvišala se je tudi brezposobnost. Odprava sankcij za Iran je odprla nove, nove priložnosti za Azerbajdžan, saj je neposredni sosed Irana. Prav tako smo opazili, da prihaja do vse več napetosti z Turčjo in z Rusijo, zaradi česar je ta večstranska zunanja politika, ki jo vodi Azerbajdžan, postala zelo zapletena. To so pozitivni vidiki, kakšni, vidiki, kakšni izzivi pa še vedno obstajajo. Situacija na področju zagovornikov človekovih pravic je še vedno zelo šipka, določeni zagovorniki so še vedno v eh, zaporu. Ilger Mamadov, na primer, ki je sprejel tudi pozitivno sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, 8. junija je svet Evrope, ministerski svet se odločil, da bo, njihovo, da bo njegovo zaporno kazen vključil kot trajno točko na dnevni red, zato da bi vršili pritisk na organe v um, Azerbajdžanu, zato da bi ga izpustili. Prav tako so se odločili, da bodo začeli izvajati 52. člen, kar pomeni, da bo generalni sekretar začel upravljati po izvedbo v zvezi s tem primerom. Še en problematičen uh, primer so nepovratna sredstva tujih donatorjev. Postopek je izjemno zapleten, skoraj nemogoče je, da bi tuji donatori eh, zagotavljali nepovratna sredstva. Z vsemi, vsemi dialogi z Azerbejdžanom smo začeli o tem govoriti, tudi visoka predstavnica je februarja in marca naslovila to temo na obisku. EAS in komisija bo se zagotovila, da bo nov dogovor vključeval tudi dobre določbe na tem področju, Do takrat pa potrebujemo ad hoc eh, rešitev. Naše delegacije v Bakuju trdo delajo na tej temi skupaj z Azerbajžanom. Zdaj pa nekaj glede Nikola Karabaha. Večje, več konflikta kaže, da se lahko situacija hitro eh, eskalira, status quo je zelo težko zdržljiv in ne podpiramo to, da bi se ta konflikt razrešil brez predpogojev. Eh, visoka predstavnica se je sestala z vsemi akteri 16. maja, tudi Herašmit se je sestal z sopresedajočim skupinjem iz Minska 31. maja. Evropska unija je pozvala k spoštovanju premjerja tudi preko gospoda Zalba, ki je posebni predstavnik Evropske unije. Pripravljeni smo okrepiti naše sodelovanje na tem področju, zato da bi se dosegel mirovni sporazum s um, Evropsko pomočjo. Trenutno Evropa pomaga pri stikih od ljudi do ljudi, zato da bi se uh, konflikt v Gorskem Karabahu kar se da miroljubno razrešil. Te dejavnosti pa postajajo vedno bolj pomembne. v zelo občutljivem trenutku smo pri naših bilateralnih uh, stikih, ki se sicer izboljšujejo. Tiha diplomacija je bila dobro orodje za doseganje naših ciljev, zlasti glede zaščite človekovih eh, pravic, kot to kaže tudi izpust eh, različnih političnih zapornikov. Imamo kar nekaj izzivov, ampak trenutna situacija, odpira okno priložnosti za izboljšanje odnosov med EU-jem in Azerbajdžanom. Nov sporazum bi dal priložnost, da ponovno odpremo dialog z Azerbajdžanom, hkrati pa bomo na ta način imeli priložnost, da se pogovorimo o vrednotah in o človekovih pravicah. V tem zelo občutljivem trenutku, ko evropska diplomacija poskuša zopet zagnati dialog z Azerbajdžanom, je izjemno pomembno, da je naše ukrepanje koherentno in da govorimo z enim glasom. Zato je pomembno usklajevati sporočila, ki jih pošiljamo. Zato, da bi eh, ukrepali na kar se da številnih ravneh, tudi glede osnovnih soboščin in človekovih pravic, moramo izboljšati zaupanje tudi med eh, EU in organi v Azerbajdžanu in da poskušamo ukrepiti uh, eh, svoje sodelovanje. Eh, potem imamo tudi projekte skupnega interesa, naprimer pomoč pri eh, sodelovanju zapežana v evropskih programih in pri agencijah, kot je to danes podrtil AFET. To je tehnični dogovor, ki bo koristil tudi Evropski uniji, zaradi če se ga pozdravljamo. Upamo, da bo Evropski parlament potrdil celotni sporazum še pred obiskom Evropske unije parlamentarnega odbora za sodelovanje v Bakuju v mesecu septembra. Toliko za enkrat sem pa pripravljen odgovoriti na kakršno koli vprašanje. Ja, najlepša hvala. In po tej zelo podrobni predstaviti podajam besedo gospe Nikola, ki je poročevalka. Thank you, President. First of all, I want to thanks to all my colleagues for this vote. Najlepša hvala. Zahvaljujem se tudi vsem eh, kolegom za to današnje glasovanje. To je izjemno pomembno glasovanje, saj smo lahko začeli nove odnose s Azerbajdžanom. Kdo potrebuje Azerbajdžan? Evropska unija ponuje, potrebuje Azerbajdžan in obratno. V interesu obeh strani je, da najdemo nek način, kako izboljšati situacijo. Če pogledamo, kako je bilo pred dvema letoma, vidimo, da se je konflikt nekako zamrznil med Evropsko unijo in Azerbejdžanom. Ampak mislim, da tu ni treba iskati krivca, zato ker smo vsi krivi za nastala situacija. Kaukas in Azerbejdžan sta izjemno pomembna za zunanje politiko Evropske unije. Smo zelo zadovoljni, ker smo lahko začeli s postopkom gradnje ponovnega zaupanja med Evropsko unijo in Azerbajdžanom. Pred trima tednoma sem tudi sama šla v Baku kot poročevalka in imela sem priložnost se pogovoriti s predsednikom Aljevom, ki je pokazal zares ogromno predajnosti za to, da bi okrepili to zaupanje in da bi spostavili dobre odnose. Orodje strateškega partnerstva bo izjemno dober inštrument za to, da se ponovno e, zgradijo dobre odnosi. Prav tako pa menim, da so trenutne spremembe tudi na področju človekovih pravic dobre in da obstaja prostor za dober dialog z našimi sogovorniki. Gospodarska situacija, po mojem, ni tako pomembna, zato ker to ni razlog, zakaj um, je Azerbajdžan spremenil svoje odnose, svoje pristope. Um, Azerbajdžan je država, ki nekako spoštuje tudi človekove, tudi evropske vrednote, ampak mislim, da moramo se pogovori, pogovoriti tudi o gospodarstvu. Tam na terenu sem videla, da so politiki zares predani, angažirani, tudi a, uh, civilna družba in navadni državljani. so namreč naklonjeni sodelovanju za Evropsko unijo in to je najpomembnejše vprašanje. Tudi prisotnost visoke predstavnice Mogherini je bila zelo spoštovana in cenjena strani vodstva v Azerbajdžanu in v našem interesu je, da zgradimo ta most med Evropsko unijo in Azerbajdžanom. Hvala. Hvala lepa. Gospod Makalister je vprašalec v senci. Izvolite. Hvala. Mislim, da se vsi strinjamo, da dialog mora biti v srči, ki je odnosil EU-Azerbajdžan. Sodelovanje mora temeljiti na evropskih vrednotah, kot sta vladavina prava, demokracija in človekovih pravicah. Izpostavljajo bi štiri stvari. Prvič, eh, bilo bi dobro, če bi azerbejdžanske oblasti eh, izpustile eh, politične zapornike. Nekatere so spustili 19. aprila in takrat se je skazalo, da se držijo določenih zavez, ki jim, nalaga, ki, ki jim jih nalagajo OZN in druge organizacije. No, nekateri so pa še vedno v zaporu, zato moramo vedno znova izpostavljati pomen vladavine prava in vloge civilnih organizacij v Azerbejdžanu. Drugič, EU in Azerbejdžan bi morali še naprej izvajati energetsko partnerstvo, zato da bi okrepili evropsko neodvisnost, ko gre za oskrbo s plinom. Tretjič, štiridnevna vojna, ki je trajala 1. do 4. aprila letos, je pokazala, kako eh, krhka je situacija v Gorskem Karabahu. Zato bi morali v EU eh, prisluhniti eh, obema stranima, azerbajdžanski in, in armenski, in podpirati iskanje rešitve. In potem moramo tudi spoštovati pravico ljudi narodov do samoodločbe. In potem še zadnja točka. Danes smo se pogovarjali o tem, da mora Evropska unija posodobiti svoje odnose eh, z Azerbajdžanom. Imamo sporazum iz 99, to je podlaga za eh, nadaljne razgovore, vendar je to zastarel, zastarel sporazum. Vedno več kanala se odpira, ko se pogovarjamo in rad bi pri, eh, pohvalil prizadevanja predsedujočih pri, pri Eh, Euronest, gospe Hautala in nekateri drugih kolegov, ki so eh, potovali v Azerbejdžan in s tem znova vključili Azerbejdžan v Euronest. Potem imamo tudi odbor za parlamentarno sodelovanje z Azerbejdžanom in to, to, ta se bo znova sestavil v Azerbejdžanu prvič po treh letih. Jadr raporter. Lepa gospod eh, Lopes, pročevalc v senci za SND. Hvala hvala za to čudovito predstavitev strani SSD glede razmer v Azerbajdžanu. Sedaj je prišlo do nekakšne odmrznitve odnosov med Azerbajdžanom in EU, kateri smo bili priča v zadnjih dveh, treh letih. In mislim, da moram povedati, da tu ne gre za krivdo obeh strani, temveč gre za to, da se Azerbajdžan zelo slabo odzval na kritike Evropske unije in tudi Evropskega parlamenta, ki je sprejel pomembno resolucijo. In tudi ta odbor je več mesecev blokiral program, ki smo na koncu vendarle sprejeli. Torej, mislim, da smo se odzvali takrat prehudo na delovanje vlade in sedaj vendarle obstaja interes, da bi imeli še naprej odnose med Azerbajdžanom in EU in gremo korak za korakom naprej. Prišlo je do izboljšanja položaja ljudi človekovih pravic, nekateri politični zaporniki so bili spuščeni, pa vendar so razmere še daleč od tega, da bi bile pozitivne. Še vedno so številni politični zaporniki v zaporu. Obstajajo težave glede vladavine prava, glede pravice do svobode govora, do združevanja in tako naprej. Zato moramo še naprej izvajati naše odnose, zato da bomo lahko imeli dialog glede teh težav. Torej, Torej, um, imamo oboje stranske interese, strateške odnose, mi jih imamo v Azerbajdžanu, Azerbajdžan pa v EU. V EU imamo težave z samozavestjo, pa vendarle moramo se zavedati, da smo globalni akter. In Evropa bi morala imeti moč vpliva na Azerbajdžan. Pomembno je to regionalno sodelovanje. Omenili ste konflikte z Armenijo, govorili ste o medkulturnem dialogu, tudi tu je pomemben Azerbajdžan, potem vprašanje strateških, strateških, strateških vidikov zaradi dobave energije. Mi imamo vpliv in ga moramo izkoristiti. In takšen primer kot je Azerbajdžan nam lahko pokaže, kako smo mi kot parlament Eh, nekaj dosegli s tem, ko smo povedali, kakšne nas je stališče s pomočjo resolucije. Torej, vendar smo vplivali na delo te države. Seveda so težave še daleč od tega, da so rešene, vendar dialog in sodelovanje bodo potisnili to državo v pravo smer. In ta država se sooča z gospodarskim velikimi težavami zaradi paca cen surovin in to seveda lahko tudi privede do notranje politične nestabilnosti. Hvala, gospod Weigl. Thank you, Chair. I'm glad that we are talking today about Azerbaijan. Želim, da danes govorimo o Azerbajdžanu. To je zelo pomembna država na križišču različnih interesov. in strateški pomen Azerbajdžana bo še večji v prihodnosti. Potrebujemo Azerbajdžan tudi kot partnerja, ki nam lahko pomaga razumeti, kaj se dogaja v širši regiji in kako bi se morali odzivati ob pravem trenutku, ne potem, ko so stvari že zunaj kontrole. Veseli me, da smo prišli do konstruktivnega dialoga z Azerbajdžanom. Nisem bil zadovoljen s tistim trdim pristopom, ki smo ga imeli v odnosih. S takšnim trdnim pristopom ne bomo dosegli spremembe pristopa v naših partnerskih državah le dialog, tolerantni dialog nam bo omogočil, da pridemo tja, ki smo sedaj rad bi izrekel podporo tudi komisiji in tistim, ki jih je omenjal poročevalc, ki so poskrbeli za obnovitev dialoga med Azerbajdžanom in Evropsko unijo. To je prvo zahodna država, prodemokratična država in mislim, da je bilo že več situacij, ko nismo Azerbajžan obravnavali z istimi merili, kjer prihaja do težav glede človekovih pravic, glede spoštovanja organizacij civilne družbe, glede svobode medijev in tako naprej. Mi smo se odločili biti strožji do Azerbajžana in morda Azerbajdžan je tudi sam bil zato nekoliko kriv svojim, svojim interesom, želel je pokazati svojo moč. Sponzorirali so številne velike dogodke, ki so le poslabšali njihov ugled in jim niso pomagali. Zelo pomembno je, da Evropska unija igra pomembno proaktivno vlogo v skupini izmeska in pri reševanju gorske, težav v Gorskem Karabahu. To je asimetrična težava, ozemlje je okupirano in potem imamo drugo državo, ki okupira to ozemlje. In z nekoliko domišljije si lahko predstavljam, da tista država, ki okupira, je nam ljubša in to je ena tistih težav, zaradi katerih je ta konflikt še bolj zapleten. Ne bom zapravil priložnosti, da ne bi spomnil, da je sedež uh, skupine v Minsku, ki je namenjen Evropski uniji, da sedaj zaseda Francija in bi se morala Evropska unija unija zauzeti svojo, da dobi nazaj. In to je sedež Evropske unije in odgovornost Evropske unije. Predsedujoči postane koliko nervozen, zato bom kar tukaj zaključil. Hvala lepa. It's on purpose, but anyway. Eh. Namenoma, namenoma. Hvala. Gospa Lohbiler. Chair and also thank you to the EIS. Hvala, predsedujoči, in hvala SSD za uspešno poboljšanje situacije za zdošanje politične zapornike. Tu gre ne le za zelo znane ljudi, temveč tudi za tiste, ki so nekoliko manj znani aktivisti. Upam, da boste nadaljevali s tem delom. Imamo primer Ilge Mathoff, ki je zmagala v, na sodišču za človekove pravice v sodbi proti Azerbajdžanu in rekli ste, da se boste o tem pogovarjali, ko se bo SZD pogovarjala z Azerbajdžanom. Zanima me, ali boste delali na tem in ali bo ta oseba izpuščena. To bi bila dobra priložnost za to, da bi na prihodnji športni dogodku na veliki nagradi za Formulo 1 17. in 18. junija lahko pritisnili na izpustitev te osebe in jaz se zdaj bo to gotovo uživala podporo, kaj ti tudi šli kljubne organizacije to želijo. In potem uh, omenjali ste nov zakon za nevladne organizacije in financiranje nevladnih organizacij, da glede prispevkov, ki jih lahko dobijo od mednarodnih donatorjev. Ne vem, za koliko denarja gre vendar mislim, da je, da je tudi delegacija EU ima na voljo dela, ki ga ne more porabiti. In sedaj pravite, da se pogovarjate z njimi, kaj storiti glede tega. Ali lahko poveste kaj več temu zvezi? Thank you very much. Hvala lepa. Gospa Gomeš, izvolite. I also think that indeed there were Da, prišlo je do bistvenega napredka, to moramo pozdraviti. In pozdravljam vlogo SZD, gospe Mogherini in njenih kolegov, ki so delali na tem, da bi dosegli spustitev političnih zapornikov v Azerbajdžanu. To je res zelo pomembno, vendar še vedno obstajajo številni drugi politični zaporniki. To je povedala tudi komisija in ne smemo uh, nehati ustrajati pri tem. To imam v mislih uh, torej gospoda Zadra in še številne druge. Zato sem po oklevanju vendarle glasovala za to poročilo, kajti mislim, da nam lahko pomaga, da se na drugačen način pogovarjamo z Azerbajdžanom, vendar še vedno moramo skušati doseči izpustitev političnih zapornikov, ki so še zaprti. In še veliko več od tega, kajti ne gre zgolj za izpustitev političnih zapornikov, gre tudi za to, da zagotovimo, da civilna družba v Azerbajdžanu lahko izvaja to, kar je njena naloga in da lahko zahteva odgovornost. In ta odgovornost mora biti na mestu. Zato je to moje vprašanje za predstavnike komisije. Kako namerava komisija igrati svojo vlogo pri zagotavljanju, da civilna družba se bo lahko borila proti korupciji, se bo lahko borila za odgovornost in preglednost? Kot ste dejali, gre, ne gre za to, za dozem sredstvo tuji donatorjev ne gre zgolj za to, da se spusti pogumne ljudi, ki so zdaj v zaporu. Oni so tam zato, ker so petizirali ali zahtevali odgovornost. Je za dolgoročen proces. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da je EU kriva. To se mi zdi smešen pristop in ne želim kritizirati EU, saj ni bila EU odgovorna za to, da so zaprli te ljudi. In tudi ne strinjam se s, z našim kolegom Ivom Vajglom, da smo bili, da smo imeli trd pristop. Ne, bili smo načelni. In to takšne moramo biti. Zato imamo EU. Zato, če bi bili nenačelni, bi nam bilo dovolj, da imamo zgolj države članice in poslance. Zato smo ravnali, kot smo morali. Zahtevali smo to, kar smo morali in potem se je situacija spremenila. In smo dosegli rezultate, da to ni dovolj. lahko preskusimo tudi kakšen drug okvir, vendar pa nisem za to, da opustimo pritisk. Moramo izvajati pritisk na Azerbajdžan in moramo, videti zato, moramo skrbeti za to, da se sredstva izrabljajo za vse, ne pa le za kleptokratsko elito, ki ni, ne nosi nobene odgovornosti. No. Hvala. Gospod Kučuk. Uh, Hvala. Azerbajdžan je pomembna država v številnih vidikih, diplomatsko, gospodarsko, pomembna za energetsko varnost, digitalno gospodarstvo je tudi tu pomembno, civilno letalstvo. Država uspešno izvaja eh, tranzitne energijske projekte z Turčijo in Gruzijo. In In bili smo tudi priča tihotapljenju obogatenega urana v regiji, potem, ko je Zabržan okrepil svojo vlogo kot Um, pomembna energetska točka, zlasti kot tranzitna točka. In zanima me, kaj bo EU naredila za to, da bo zagotovila varnost tega energetskega koridorja. Gospod Panzeri. Grazie, Hvala, gospod predsedujoči. Nekoliko se mi zdi nenavadno, se pogovarjamo o zabežanju po glasovanju, nekako bi bilo mm, bolj običajno, če bi imeli najprej razprave in potem eh, glasovanje. S tem se mi zdi glasovanje nekoliko vprašljivo. Ne želim pokvariti vzdušja sodelovanja s to državo. Razumem politični realizem. Ta, Azerbajžan je, ta država je del eh, naše politike vendar vseeno nima zaupanja v oblast v tej državi, ki je že pokazala, da se lahko eh, zelo spreminja, pač lahko se prilagodi glede na interese, glede na vzdušje in potem uporabi nekatera druga sredstva za to, da naredi nekaj pa se nasprotnega. In mi ne smemo dajati bjankomenic. In mislim, da ne smemo v tej naši euforiji eh, pozabiti na velike težave, s katerimi se soča ta država, ko gre za človekove pravice, ko gre za izpustitev političnih zapornikov in zlasti, ko gre za svobodo tistih, ki zagovarjajo človekove pravice. Gospod Eccleston bo. Eh, morda v Bakuju, ko bo tam Formula 1, vendar mislim, da moramo biti mi vsi skupaj zelo previdni. Komisija mora vedeti, da če damo na dnevni red pogoje, za politično ali gospodarsko sodelovanje. Zato bi se izognili eh, temu, da ne bi odprte, katerim smo pričali, poskrbeli za to, da bi pozabili na težave, ki obstajajo. Hvala, gospod Fotega. Hvala. Hvala za to zelo celovito poročilo in čestitke gospe Nikolaj za njeno poročilo povezano z našim glasovanjem na odboru AFET. Meni, da mi potrebujemo Azerbejdžan, ker je torej ta država za nas pomembna z varnostnega vidika. Ni tako veliko držav, ki imajo prevladujoče muslimansko prebivalstvo. Pre in ki imajo sekularno državo. Seveda smo slišali številne kritike, vendar moramo tudi izpostaviti pozitivne stvari. Azerbejdžanske oblasti so predstavili določene pozitivne geste in sedaj moramo pripraviti časovnico glede našega dela, ne le glede dialoga, seveda moramo razmišljati še o pravicah vendar obstajajo številne praktične zadeve, ki jih moramo obravnavati. Eh, ne le vprašanje eh, varnosti preskrbe z energijo, temveč tudi notranje zadeve. In zelo pomembna je eh, pomembna vloga južnega, te, te države južnem Kaukazu pomembno tudi za vprašanje eh, radikalizacije ISIS-a v tej regiji. Tudi to moramo upoštevati. Mislim, da moramo torej tudi nadaljevati s tem delom. Eh, Hvala. Kot vidite, je veliko kolegov izpostavilo številno vprašanje. Tako da bi prosil gospoda Šojbla, da skuša odgovoriti na nekatera vprašanja naših kolegov. Prosim. Thank, thank you very... Hvala lepa za vaše komentarje. Zelo raznoliko oceno z vaše strani. Hvala, gospe Lohbiler, morda bom začel z vami, ker ste pozitivno ocenili naša prizadevanja pri SZD in Evropske komisije. Menimo, da je to prispevalo k izboljšavi položaja glede izpustitve številnih aktivistov civilne družbe in aktivistov iz opozicije. Naš namen je, da bi nadaljevali s tem, da bi tudi gospod Eger bil izpuščen, pa še kdo drug. ki so, kajti nekateri so še vedno v zaporju. Sprašvali ste nas, kako bomo to delali. Na vsaki, vsaki priložnosti bomo to naredili na sestankih na visoki ravni, na srednji visoki ravni in s tem bomo nadaljevali do takrat, dokler ne bodo te osebe izpuščene, upamo, da kmalo. Sam nisem pripričan, če bi res izkoristili veliko nagrado za Formulo 1 kaj ti tam imamo res malo vpliva. Mislim, da ne potrebujemo posebnih priložnosti za takšne zadeve. Mislim, da to lahko počnemo tudi pred začetkom pogajanj, kadarkoli bo pač to možno. Kar zadeva nove zakone glede financiranja nevaljnih organizacij, to vprašanje smo izpostavili med obiskom izvršnega direktorja in to vprašanje bo izpostavljeno z ministrom Madjarom in to bomo še izpostavljali, kajti to je dejansko začelo uvedati našo finančno podporo mnevnim organizacijam. Po naših informacijah 3 milijone evrov ni bilo mogoče izplačati doslej za projekte civilne družbe, to pa zaradi vsega, tega zakona in upam, da bodo azerbajdžanske oblasti našle način, da bodo spremenile to zakonodajo ali našle drug način, da bo naša podpora nevladnim organizacijam in podpora drugih uh, donatorjev prišla do svojih um, namembnikov. Gospod Lopez, kako želimo zagotoviti, da lahko celna družba se bori proti korupciji in spodbuja vladavino prava. Ko bomo imeli nov sporazum, bo to uh, vključeno, v ta sporazum vključili vse glede vladavine prava in glede tega, kako vzpostaviti solidno demokracijo v Azerbajdžanu. Tesno sodelujemo z azerbajdžanskimi člani um, foruma nevladnih organizacij v vzhodnem partnerstvu in tudi tu obravnavamo številne teme, ki so povezane s tem. Potem imamo recimo tudi številne druge vprašanja, sodelujemo z Azerbajdžanci tudi recimo glede reforme pravosodja. Azerbajdžan je tudi večkrat uporabil instrument twinning, to mislim, da je dober znak. 31 twinning projektov je bilo za Azerbejdžanom od leta 2007 naprej, kar je precej veliko, glede na to, koliko sodelujemo z Bakujem. Azerbejdžan je zelo zadovoljen z našo pomočjo in nadaljevali bomo s tem okvirom še naprej. Gospod Kučuk, glede energetske varnosti, južni koridor je en najpomembnejših ali celo najpomembnejši energetski projekt, projekt ki ga Evropska unija uh, izvaja skupaj s tretjimi državami. Ko bo ta koridor uh, stekel, kar bo verjetno do januarja 2020, bomo lahko zelo velik delež uh, naših potreb po plinu Um, izpolnili z azerbejdžanskim plinom. Mislim, da je to res velika motivacija. In potem so tu še drugi s tem povezani projekti, ki tudi že potekajo naši kolegi iz GD za energijo in Evropska komisija so v celoti so zelo zainteresirani za vse to. Visoka predstavnica gospa Mogrini kot podpredsednik Ševčevič, ki je pristojen za energijo pri Evropski komisiji, kot veste, sta bila na posvetovalnem svetu 29. februarja v Bakuju in oba sta tam spregovorila in sta bila zelo aktivna in to je bilo zelo dobro ocenjeno no, ne le z strani azerbajdžanskih oblasti, temveč tudi drugih, ki sodelujejo pri tem projektu. To so najpomembnejša vprašanja politični eh, realizem je nekdo izpostavil italijanski kolega, ne spomnim se imena, seveda smo realistični in veliko je še treba postoriti, vendar še vedno verjamemo, da perspektiva novega sporazuma, v katerega bomo lahko vključili vse, kar je za nas pomembno, je zelo pomemben element za naše prihodne sodelovanje z Azerbajdžanom. Na ta način bi lahko obravnavali številne vprašanja vladavina prava, razvoj prave, demokracije in tako naprej. Tako vidimo svojo prihodno vlogo in še vedno bomo seveda zelo tesno sodelovali z vami. Eh, moramo res tesno sodelovati, zato bomo dali jasno sporočilo. Takrat v takšnem primeru imamo ponovaj tudi največ uspeh v naših zunanjih odnosih. Hvala. Uh, hvala. Hvala vsem kolegom za sodelovanje te razpravi. Gremo naprej na izmenjavo mnen s predstavniki SZD oziroma predstavili nam bodo poročilo o dejavnosti drugne skupine za zunanje finančne instrumente. Gospod Butikov, izvolite. The... Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala za to priložnost, da lahko poročam našemu odboru o delu, ki smo ga opravili v tej delovni skupini. Skupina je bila ustanovljena za mandatom, da demokratično pregleda in dodaja politična mnenja o petih inštrumentih za financiranje zulanjega delovanja, ki so ga vzpostavili preko uredb z um, rednim zakonodajnim postopkom in ki je začel veljati v začetku leta 2014. Gre za globalne inštrumente, ki uh, vključujejo tem, različna tematična področja. Torej, govorimo pa o 32 eh, milijardah evrov za eh, sedemletno obdobje. Naša skupina se je v lanskem letu sestala desetkrat in pripravil sem poročilo, ki sem ga tudi poslal v pisni obliki. Prav zaradi tega sedaj ne bom bral posameznih podatkov, pa tudi moje poročanje bo relativno kratko. Za začetek bi se rad zahvalil vsem sodelavcem našega odbora za podporo, ki so nam jo nudili pri delu naše delovne skupine. Delovna skupina je uspešno delovala. Dobro smo povzeli rezultate naših sestankov v eh, kratko poročilo, ki smo ga potem posredovali predsedniku Ilmarju Broku. Na podlagi teh kratkih poročil nam je potem Ilmar eh, Brok omogočil, da je posredoval sporočilo eh, visoke predstavnice Morgerinjevi ali pa komisarja Makanu, komisarju Mimici. In včasih smo potem celo dobili odziv kakšnega komisarja, glede tega, kako so upoštevali stvari, ki smo jih mi v delovni skupini izpostavili. Poskušali smo torej nekako vplivati na postopanje. S katerimi temami smo se ukvarjali? Izvedbeni akti, čez sektorske politike, Poskušali smo pripraviti geografski fokus glede določenih zadev, predvsem naprimer, kar se tiče evropske strategije za Irak, Sirijo, za boj proti um, Daješu, za evropske strategije glede Izraela, Palestine in Mjanmara oziroma Burme. Navedli smo nekaj rezultatov, do katerih smo prišli. in ki predstavljajo nekakšno, nekakšen povzetek dela naše delovne skupine v zadnjem letu. Še enkrat bi se res eh, rad zahvalil tako tistim, ki so zaposleni v Evropski komisiji in službi za zunanje delovanje. Namreč eh, zelo dobro smo sodelovali, oni so zelo učinkovito komunicirali za nami in na tak način omogočili poglobljeno razpravo. enega zaključka pa nisem eh, pisno zapisal v poročilo, ampak bi ga vseeno rad predstavil. Namreč sam sem zaključil, da je eh, trenutni način delovanja te delovne skupine nezadovoljiv. Dajemo vam torej priložnost, da si pregledate ta, to poročilo, ampak če povem pod črto, je eksperiment ki ga je pripravil naš odbor, ko je vzpostavil to delovno skupino, samo delno uspešen. Kot se morda spomnite, smo imeli predtem ločene delovne skupine, ki so se vsaka posvetila svojemu finančnemu instrumentu. Te delovne skupine so potem nekako v bistvu pripravile jedrne skupine, v katerih je sodelovalo tri do pet poslancev iz različnih političnih skupin. In ti so potem intenzivno obravnavali te finančne instrumente. Naša enotna delovna skupina naj bi obravnavala vsa, vse te finančne instrumente naenkrat. In prav tega nismo mogli storiti na tak način, ki bi bil po mojem mnenju zadovoljiv. Zakaj? Zato, ker je bilo delo preobširno po eni strani, narava delovne skupine je bila takšna, kot je bila, pa tudi malo poslancev se je udeleževalo sestankov naše delovne skupine. Poleg eh, pač delegiranega predsedujočega delovnega, eh, delovne skupine so so se vseh sestankov, oziroma so se vsaj polovice sestankov udeležili samo trije poslanci. In tako pač ne gre naprej. Naš odbor bi torej moral upoštevati, kakšno delo smo opravili. Mislim, da naše delo ni bilo popolnoma brezpredmetno, vsekakor smo uspeli vplivati na nekaj eh, način stvari, ampak vseeno to ni pravi način za parlamentarni nadzor. Mislim, da moramo najti boljši način postopanja, ki ga mora odločiti, o katerem mora odločati odbor, ne pa delovna skupina. Hvala. Najlepša hvala. Zabeležili smo si vaše komentarje, gospa Sabine Lözing in potem gospa Lohbiller. Obe sta sodelovali v tej delovni skupini. Izvolite. Uh, Najlepša hvala. Mislim, da se lahko pridružim veliko teh komentarjev, ki jih je že podal gospod Butikofer. Za začetek bi se najlepše zahvalila gospodu Butikoferju, pa tudi pristojnim zaposlenim iz sekretarjata za njihovo zelo dobro delo in za pripravo delovnih skupin. Predvsem iz dokumenta, ki ga je predložil gospod Butikofer, lahko vidite, kako kompleksna je bila ta vsebina oziroma te vsebine, s katerimi se je ukvarjala delovna skupina. Gre za skupino, ki naj bi eh, nadzirala in preverjala te inštrumente. Tudi sama sem prej sodelovala v delovni skupini inštrumenta eh, za stabilnost in vem, kako je potekalo delo v teh diferenciranih delovnih skupinah. Takrat je bilo delo drugačno. V naši delovni skupini nam je uspelo, seveda za pomočjo sekretarjata in z vodstvom gospoda Butikofarja, izboljšati neke postopke, jih narediti bolj transparentne. Ampak prav zaradi te kompleksnosti mislim, da nismo izpolnili eh, zahtevnosti te vsebine, pa tudi eh, naših namenov, vsaj ne v tem formatu. Še posebej pa seveda, če vseh poslancev, ki so bili člani te delovne skupine, ni bilo prisotnih. Torej, tudi če bi ti vedno prihajali na sestanke, bi bila področja za obravnavo preširoka. V pogajanjih smo eh, takrat o inštrumentu za stabilnost že zahtevali, da želimo obsežen nadzor teh inštrumentov strani Evropskega parlamenta. Poleg tega smo zahtevali soodločanje in tudi posvetovalno vlogo To je pač naša demokratična naloga, podoro, podobno kot pri nadzoru eh, proračuna. Zavedam se, da to pomeni veliko dela in eh, veliko osebja, ki bi moralo to obravnavati. Ampak glede na to, kakšna je situacija in koliko, o kakšnih sredstvih tukaj govorimo, je tako pomembno, da upoštevamo, kako zapletene so tukaj stvari, da ne vemo, kdo je tukaj pristojen, komisija ali služba za zunanje delovanje. To je vse precej zapleteno in prav zato bi po našem mnenju potrebovali obsežnejši nadzorni postopek strani parlamenta. V okviru trenutne delovne skupine pa to seveda ni mogoče. Hvala. Lahko bi lepli hvala. Gospa Lohmiller, izvolite. Ja, čisto kratek komentar, namreč nimam veliko, kar bi lahko dodala temu, kar je povedal gospod eh, kolega. Sama sem se osredotočila predvsem na instrument za demokracijo in človekove pravice. Če primerjam, koliko časa in koliko um, poslancev je bilo vključenih v to delo v primerjavi s tem, koliko časa in dela smo imeli v prejšnjem mandatu. No, v tem primeru bi po mojem mnenju bolje eh, izpolnili svojo nalogo, če bi se vrnili k prejšnjemu formatu. Vsi ti, infor, eh, vsi ti inštrumenti potrebujejo več časa, da se jim bolje posvetimo, pa tudi več poslancev. Namreč, eh, tako, kot smo delali do sedaj, to ni bilo dobro. Predsedujočega in eh, razširjeno predsedstvo prosim, da upoštevate naša priporočila in da to tudi upoštevate. Pa še nekaj glede delovne skupine za Združene narode. Odkar smo začeli naš mandat, se je ta skupina sestala samo enkrat. Prav zato bi bilo potrebno, da ugotovimo, kdo je predsedujoči in da se začnejo sestanki. Obstaja namreč veliko, veliko različnih tem, o katerih bi morali razpravljati, in eh, da bi lahko potem rezultate iz teh delovnih skupin vključili v resolucije odbora AFED. Najlepša hvala. Tako, seznanili smo se z zaključki in jih bomo tudi eh, sporočili naprej. Verjetno bomo o tem razpravljali tudi kasneje v razširjenem predsedstvu, kot rečeno, pa tudi kasneje v odboru nasplošno lahko nadaljujemo z naslednjo točko. Torej, zadnja točka na našem dnevnem redu je seznam tretjih držav, kateri državljani morajo pri prehodu zunanih meja imeti vizume in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve. To je seveda v povezavi z Kosovom. Naš kolega gospod Tukiš bo nadomestil gospod Lunaček, ki danes ni prisotna. Oziroma, gospod Šoltes bo nadomestil gospod Lunaček in kmalo se nam bo tudi pridružil. V tem času pa vam lahko povem, da danes do sedmih ni nobene nogometne tekme. Tako da ničesar ne zamujate. Exactly.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 We have some colleagues here who have asked for the floor. Nekaj kolegov prosi za besedo. Vsaj dokler ne pride naš eh, kolega, no sedaj dajem besedo gospodu Adaktonu. Chair, uh... Hvala predsedujočim. Kar se tiče te točke, lahko povem naslednje. na švedskem, tisti, ki podpiramo Evropsko unijo, moramo vedno navajati konkretne primere dodane vrednosti, tako da lahko prepričamo naše narodnjake, zakaj bi morali ostati v Evropski uniji. Neki splošni komentarji pač niso dovolj. Prav zato potrebujemo stvari, ki eh, so ljudem blizu, na katere se lahko ljudje navežejo, nekaj, kar je povezano z vsakdanjikom navadnih državljanov. Zakaj to omenjam? Po mojem mnenju je to pomembno, ko govorimo o državljanih Kosova. Namreč vse sosednje države na Balkanu imajo možnost, da potujejo brez vizumov v Evropsko unijo. In komisija je ocenila, da so bili pogoji za liberalizacijo vizumskega režima izpolnjeni. To bo dokaz za naše državljane oziroma za državljane Kosova, da je Evropska unija resna, ko govori o evropski prihodnosti Kosova. Skupaj z konkretnimi dejanji v okviru stabilizacijskega in pridružitvenega sporazuma bomo na tak način vzpodbudili politične sile, ki si želijo reform. Te so morale do sedaj zagovarjati stroge ukrepe v zameno za koristi, ki pa ljudem niso zelo dobro znane. ELS to pozdravlja, istočasno pa se zavedamo tega, da potrebujemo mehanizem za nadzor, potem ko se vizumski režim sprosti. To je tudi zapisano v besedilu komisije. Če bomo eh, sprostili vizumski režim, moramo preprečiti nezakonito priseljevanje v tem okviru. Razumemo tudi, da, lahko, da je potrebno razumeti um, pomembnost sporazuma o ratifikaciji eh, meja z Črnogoro in o eh, sporozumu o boju proti korupciji in boju zoper eh, organizirani zločin. Podprli bomo torej vizumske zahteve za državljane Kosova. Hvala. Najlepša hvala, gospod Adekson. Gospod Šoltes je pravkar prišel, tako da mu kar dajem besedo, izvolite. Thank you. This is really fast. Uh, so, first of all... Najlepša hvala. Torej še enkrat ne povem za začetek, da Ulrike žal danes eh, ne more priti, zato ker ima njena mama danes operacijo na srcu. Danes torej v njenem imenu uh, predstavljam ta dosje, kar se tiče vizumske liberalizacije na Kosovo. Pozdravljamo to dolgo pričakovano odločitev komisije, da odpravi vizumske zahteve za državljane Kosova. Razumemo tudi pomembnost liberalizacije vizumov za državljane Kosova. Želimo si, da bi se ti postopki čim prej zaključili, tako da bi lahko spremenjena uredba čim prej stopila v veljavo. To bi koristilo državljanom Kosova. Sprostitev vizovskega režima je dober način, kako izboljšati kontakte z ljudmi in tudi odnose z Evropsko unijo, sploh v času, ko se podpora Evropske unije niža. Kosovo je edina država v Zahodnem Balkanu, čigar, eh, katere državljani morajo od leta 2010 še vedno zahtevati vizum, kljub temu, da vsi državljani sosedskih držav tega ne potrebujejo več. Kosovo je edina država, katere državljani potrebujejo um, vizum, da lahko potujejo v Evropsko unijo. Prav zato imajo državljani občutek, da so zaklenjeni, zaprti v svojo državo in da so državljani drugega razreda. Prav zato pozivamo vse akterje, da eh, hitro izpolnijo še zadnja dva eh, pogoja, torej kar se tiče boja proti korupciji in organiziranemu zločinu in pa to, da se opozicija izrazi v prid ratifikacije eh, meja z Črnogorom. torej, Evropski parlament mora eh, sprejeti to na prvem, prvi obravnavi. Svet pa prosimo, da čim prej potrdi ta sporazum, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji. Vse države članice, tudi tiste, ki eh, Kosovo niso priznale, pozivamo k temu, da sprejmejo dejstvo, da je Kosovo napredilo veliko napredka. naprimer, eh, izpolnilo je 25 odstotkov pogojev eh, za sprostitev vizemskega režima. Ko govorimo o Kosovu, Gruziji, Azerbajdžanu in Turčiji, eh, vsaka država je primer za se. Ne smemo jih obravnavati v svežnju, ampak vsako posebej obravnavati in torej o tem razmisliti ločeno. Gospod Panzeli, izvolite. Nimam kaj dosti dodati. Že danes do povdne smo se pogovarjali z predstavnico pri Evropske delegacije v Prištini. Mislim, da je ta predlog v pravo smer. To je tudi v skladu s tem, kar smo že večkrat zahtevali, glede tega, da bi dosegli boljšo integracijo Kosova. Vse obstajajo še vedno številne težave, ki jih je treba rešiti, ne le zahteve, ki jih kosovske oblasti še niso izvedli, temveč tudi odločna reformna politika, ki bi državi omogočila uh, proces evropske integracije z liberalizacijo vizumskega režima pridejo tudi pogoji, ki smo jih uh, namenili kosovskim oblastem in ki so jih tudi oni izvedli. Hvala. Благодаря ви, уважаеми колега Пашко. Najlepša hvala, gospod Paškov. Spoštovani kolegi. Pozdravljam duh komentarjev prejšnjih eh, komentatorjev, kar se tiče sprostitve vizumske obveznosti. Ampak tukaj imam vseeno nekaj pomislekov. Zdi se mi, da je komisija tukaj ravnala malce prenagljeno. V našem poročilu o Kosovu izpred pol leta smo zapisali, da država še ni izpolnila vseh pogojev, kot je naprimer podpisanje in ratifikacija sporazuma za Črnogoro. Poleg tega niso prikazali rezultatov v boju proti korupciji in organiziranemu zločinu. Veliko informacijskih virov, naprimer tudi poročilo ZDA o Kosovu, še vedno opredeljuje Kosovo kot državo, kjer eh, obstaja veliko eh, ekstremistov iz vrst ISIS-a. Komisija pa si predtem zatiska oči in predlaga sprostitev vizumskih zahtev, kljub temu, da ne eh, razmišlja o tem, da bi začela z sankcijami. Države, ki jim ne. Torej, vidimo, da prihaja veliko ekstremistov iz Kosova. Prav zato v Avstriji in Nemčiji delajo veliko razliko med eh, begunci, ki prihajajo tja iz drugih držav in eh, begunci, ki prihajajo tja iz Kosova. Zdi se mi, da se moramo bojevati proti tujim borcem, ki se vračajo v Evropo, ampak po poročilu iz ZDA se zdi, da tukaj ni dobrega napredka. 500 ljudi je v balkanskem bataljonu ISIS-a in zdi se mi, da moramo v trenutni situaciji biti zelo pozorni in pazljivi. Situacija je namreč zelo zaskrbljujoča, tudi kar se tiče Gruzije in Ukrajine. Sam torej podpiram eh, liberalizacijo vizumov za Gruzijo in Ukrajino, tukaj pa se bom vzdržal glasovanja. Hvala. Hvala, gospod Džambalski. Gospod Picula je predsedujoči delegacije, eh, ki vključuje tudi Kosovo. Izvolite. Evropska komisija za. Evropska komisija je začela dialog s Kosovom za eh, liberalizacijo vizumskega režima 19. novembra 2010. Takrat je tudi dala časovnico in pogoje, ki jih je treba izpolniti, zato da bi um, se doseglo vizumski režim. Komisija je letos maja predložila okenitev vizumske zahteve za Kosovo. To pomeni, da je Kosovo izpolnilo zahteve. Hkrati pa je postavila dva pogoja za dokončanje procesa. In sicer do dneva, ko boste parlament in svet to sprejela, mora Kosovo ratificirati sporazum s Črnogorom glede meje. Drugi pogoj pa so boljši rezultati pri boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji. Ne glede na ostale pogoje, pa gre za veliko spodbudo Kosov, da nadaljuje z eh, svojimi reformami in da ostane na svoji evropski poti. Jaz sem rad povedal, da je Kosovo eh, si zaslužilo to priporočilo komisije, izpolnili so več kot 90 pogojev, to je 40 več kot druge države eh, Zahodnega Balkana. Upam, da ne bo prišlo do zaradi da ne bo prišlo do težav zaradi ratifikacije sporazuma s Črnogoro. Poleg tega pa pričakujem borbo proti korupciji na visoki ravni. E, na svetu so nekateri e, odločno proti temu vizumskemu liberalizaciji, upam, da to ne bo zastavilo tega procesa. Vemo, da ima Kosovo pred sabo številne notranje in zunanje izzive in vla, oblast in opozicija težko sodelujeta, blago rečeno. In Evropska pot je edini skupni imenovalec, ki jo povezuje. In ne smemo dopustiti, da bi izgubili ta zagon. In ne smemo dopustiti, da bo Kosovo um, ostala edina država med Atlantikom in Črnim morjem, uh, ki mora potovati v Evropo z vizumom. Vica. Najlepša hvala, gospa Šujca. Lepo. Lepa. Nakratko bi se pridružila razpravi in podprla to, kar je dejal gospod Picula, ki je predsednik naše delegacije za Bosno in Hercegovino in Kosovo in predsednik vse skupnega odbora. Nedavno smo obiskali Kosovo in smo tudi prošli v tem odboru in dejstvo je, da obstajata te dve ovire za brezvizumski režim. O tem smo se pogovarjali z našimi kolegi v Kosovskem parlamentu in tudi v drugih institucijah. Zavedamo se, s čem se sooča Kosovo, kakšni so zunanji in notranji izzivi. Opozicija in vlada ne sodelujeta. Edini trenutek, ko so se odločili, za sodelovanje je bil ta odbor. Torej, evropska integracija jih vendarle združuje, to je pozitivno. Moramo rešiti težavo meje s Črnogoro, hkrati pa tudi vzpostaviti status srpskih občin na severu Kosova. Upam, da se bodo zavedli to predpogoj. Čeprav je to pač nov pogoj, ki ni veljal za druge države članice ko je šlo za brezvizonski režim, vendar upam, da je to pot, da bomo lahko pripeljali vse strani na Kosov, da se bodo temu pridružili. In podpiram nadaljna prizadevanja glede brezvizonskega režima in glede evropske integracije Kosova. Hvala lepa. Tako. Gospa Gabriela Smit je uh, uradnica za vse te države, kot so Ukrajina, Belorusija, Gruzija in tako naprej. Uh, seveda, kar se tiče vizumskega režima, izvolite. Najlepša hvala, ja, pristojna sem tudi za Kosovo, seveda. Hvala lepa, najlepša hvala poročevalki eh, za ta za to pozitivno mnenje. Hvala tudi za podporo eh, predlogov komisije. Seveda se zavedamo dejstva, da obstajata še dva pogoja, ki jih mora Kosovo izpolniti. Vemo, da bo zelo zahtevno, da jih Kosovo ne more izpolniti kar takoj, ampak upamo, da se bodo te težave z opozicijo razrešile. Kosovo eh, dela na tem, da bi se bojevalo proti korupciji in organiziranemu zločinu. Ugotovili pa smo, da so izpolnili 93 od 25, 95 zahtev, torej čakata jih res samo še zadnja dva koraka. Upamo, da bomo lahko čim prej dokončali z tem dosjejem in najlepša hvala za vašo podporo. Hvala, gospod Kukan, izvolite. Hvala, predsedujoči. Žal mi je, ker eh, sem pozen. Namreč eh, želel sem dodati nekaj. Kolegi so že danes zjutraj povedali veliko, ko smo razpravljali o Kosovu. Pogovarjali smo se z novo vodjo delegacije EU v Kosovem. Prisluhnil sem, kaj je kolega, kolegica Šujca povedala. Namreč Kosovari so se dal časa pritoževali, da so izolirani, da so kot otok v Zahodnem Balkanu, da jih diskriminiramo v primerjavi z drugimi državljani držav na Zahodnem Balkanu in tako naprej. Ko bo prišlo do sprostitve eh, vizumskega režima, bo to za njih dobro, ampak to je v njihovih rokah. Sami morajo razrešiti še zadnji dve zadevi. Res pa je, da lahko odobrimo sprostitev vizumskega režima šele, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji. Dobro vedo, kaj morajo doseči, kaj morajo storiti in ko bodo to storili, bom sam vsekakor podprl to, da se eh, razreži, razreši vizumska obveznost za njih. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Spomnil bi vas na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb 21. juni ob 12. Glasovanje v Afetu bo potekalo 7. julija na izrednem zasedanju v Strasboru, v Libeju pa potem 12. julija. Naš naša naslednja seja bo 27. junija. Najlepša hvala in lep večer. Nasvidenje. Thank you very much. Now we can go and watch the, the match.